usnesení komise, které se týká... Naslednja točka na dnevnem redu zadeva sporočilo komisije o stanju pogajanj o Evropski bančni uniji. Kot lahko vidite, se komisarja ravno kar menjujeta, tako da sedaj v naši sredi pozdravljam komisarja Barnjeja. Ko boste pripravljeni, vam bom takoj predal besedo. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo zdrav vsem skupaj. Ta razprava bo vodila k pomembnemu glasovanju. In to dolgo časa, veliko časa, pet let je že minilo od eh, paca Lehman Brothers. Nihče ni vedel, da bomo skupaj, eh, parlament, ministri, eh, komisija, pripravili takšno strategijo, takšno pobudo za odgovor na to krizo. Državljani, davkoplačevalci so prepogosto bili poklicani k reševanju nekaterih bank, k stabilizaciji bančnega sektorja. Imamo eh, tudi CRD 4, ustvarili smo tudi osnovo za enotni pravilnik, eh, ki zadeva več kot 8000 eh, evropskih bank, obenem pa ohranjamo raznolikost tega bančnega sektorja v Evropski uniji z enotnim eh, mehanizmom za nadzor eh, bank, kjer sta bila poročevalka eh, gospa Tisen in gospod Gigold, gremo še dlje. Več kot 6000 bank nadzorujemo, bank evroobmočja in to v okviru nadzora Evropske centralne banke. Predsednik Mario Dragi si prizadeva za čim prejšnje delovanje eh, nadzornega sveta. Pri tem bomo spoštovali enotni trg. Vse države članice, ki se želijo pridružiti temu sistemu, to lahko storijo. Gospe in gospode poslanci in poslanke, zame to še, seveda še ni dovolj. Ne moremo kar počivati na naših logorikah. Veliko dela nas še čaka enotni nadzor je bistvenega pomena, ampak to je zgolj prvi korak v smeri k bančni uniji. Še naprej moramo sanirati eh, banke in jih okrepiti, postati morajo robustnejše. To je seveda eh, največji skupni projekt vse od eh, vzpostavite evra. Temelji morajo biti dobri in to je enotni mehanizem za. Eh, reševanje bank. Banke morajo plačevati za banke, ne pa davkoplačevalci, kot smo eh, to videli v zadnjih petih letih. Naša prednostna naloga je tudi, da eh, sprejmemo direktivo o reševanju in sanaciji bank. Sistematično moramo reševati te težave in tiste banke, ki bodo v težavah, tiste banke morajo rešiti njihovi delničari, ne pa davkoplačevalci. Ampak pogajanja o eh, teh besedilih sedaj eh, potekajo že več kot eno leto, kar ni nič eh, čudnega za takšen ogromen dosje. Težava, ki jo imamo, je ta, ta da uravnotežimo ustrezne pravne določbe, ki se nanašajo na delničare, ki morajo vedeti, kakšne bodo izgube vnaprej ko bodo morali reševati določeno banko. Obenem pa uh, moramo ustvariti ustrezen sistem za uh, reševanje, za absorpcijo izgub. Prvi politični trialog se je odvil uh, julija, pozitivne rezultate smo imeli in zahvaljujem se odločnosti uh, poročevalcev, uh, zahvaljujem se tudi Gunarju Hokmarku za njegovo delo gre za dobro delovanje eh, mehanizma za reševanje. S tem bomo okrepili tudi enotni pravilnik in druga prioriteta poslanci in poslanke je seveda vzpostavitev enotnega mehanizma za reševanje, ki sem ga predlagal imenu Evropske komisije 10. Eh, julija letos. Mehanizem mora biti jasen, delovati mora pri tem moramo porabljati tudi uh, svet za uh, enotno reševanje, ki mora ponujati koherentne rešitve in pokrivati vse bančne uh, organizacije v Evropske unije. Glede uh, finančnega reševanja, tukaj smo pripravili enotni sklad, v katerega oplačuje bančni sektor, tako bodo banke plačevale za banke. In dostop do tega sklada bo omogočen hitro enostaven bo, tako da bo do banke lahko hitro rešene. Delovna skupina, ad hoc delovna skupina se je prvič srečala 19. Eh, julija. Jutri bom očel v Vilno in eh, veseli me, da eh, na tem projektu dela vaša kolegica Eliza Ferreira in tudi eh, vaša časovnica do konca novembra je zelo ambiciozna. Skupaj z državami članicami smo prišli do nekaterih uh, natančnih informacij v povezavi z pravno podlago za reševanje, uh, to je člen 114 pogodbe. Imamo to, pa tudi predlog uh, direktive o reševanju. V komisiji ne želimo dodatnih eh, pristojnosti, dodatnih odgovornosti. V trenutnem okviru pogodbe že imamo veliko pristojnosti na tem področju. Sam predlagam, da komisija v novem mehanizmu za reševanje odigra eh, čim manjšo vlogo. Osredotočiti se moramo na nacionalne oblasti, ki delajo skupaj, ki sodelujejo in to eh, bolje kot v preteklosti. Upoštevati je potrebno interese vseh držav, tistih članic evromočja in tistih zunaj evromočja, Eh, to bo odraženo tudi v sestavi eh, ustreznih svetov in eh, nadzornih organov. Transnacionalna bančna skupina bo prav tako predstavljena v svetu. Sodelovanje mehanizma, enotnega mehanizma za reševanje in nacionalnih Eh, organov bo vključeno v zakonodajne akte, ki jih bomo sprejeli. Gospe in gospodje, o tem se bomo v naslednjih tednih veliko pogovarjali. Jasno je seveda, da obstajajo razlike med eh, komisijo, parlamentom in državami članicami, vsaj nekaterimi. In vse eh, vedno dobro poslušam. Vseeno pa menim, da lahko najdemo rešitve, ki bodo spremljive za vse akterje. Tako kot smo se dogovorili o nadzoru znotraj evroobmočja. Vse to je mogoče in upam, da bomo lahko še do konca leta eh, oziroma vsaj do konca marca naslednjega leta eh, prišli do tega dogovora. Imamo zgodovinsko priložnost za to, da eh, ustrezno upravljamo z os, eh, osnovno, osnovno, osnovnim delom tega gospodarstva. 75 odstotkov gospodarstva predstavlja. Tveganja poznamo. Eh, razdrobljenost tega sistema poznamo, vemo, da je zelo občutljiv. Nadzor in reševanje eh, omogoča dobro delovanje bank. Banke morajo financirati realno gospodarstvo, potrošnike in podjetja. Hvala za pozornost, hvala, da ste mi dali to možnost, da prispevam k tej razpravi danes zjutraj. Najlepša hvala, gospod komisar. Rad bi podal sporočilo v zvezi eh, z odločitvijo konference predsednikov. V tem primeru ne bo modrih kartonov ali eh, postopka eh, ujemite pozornost predsedujočega. Sedaj pa poročevalec gospod Gigold. Drage kolegice in kolegi, posebej draga kolegica, Tyson danes je pomemben korak naprej za evropsko integracijo. Pred eh, krizo nismo prepoznali krize in je tudi nismo preprečili. To pa je povezano tudi s tem, da je bližina med bančnimi inštitucijami in nacionalnimi nadzorniki bila pre velika. Zato je Evropski parlament od 2010 naprej zahteval, da velike, za velike banke predvidemo evropski nadzor in da potrebujemo Evropsko bančno unijo, vključno z enoto za reševanje in sanacijo bank in sklad za reševanje in sanacijo bank. Danes pa bomo vprašanje nadzora nad bankami vzeli iz rok nacionalnih nadzornikov. In če želimo eh, koncentrirati bančni nadzor na evropski ravni pri Evropski centralni banki, potem je to koncentracija s politično eh, močjo in takšna koncentracija zahteva demokratični nadzor, mo, močan eh, parlamentarni demokratični nadzor. In zato je tako velikega pomena, da smo poskrbeli za to, da je Evropski parlament, da Evropski parlament dobi pristojnosti na področju nadzora. Imenovali bomo nadzornika in predsednika tega eh, organa, Torej, ne bodo nam samo predlagali nekega kandidata, tudi podpredsednika, ki bo prišel iz Evropske centralne banke, bomo poimenovali mi in pazili bomo na to, ali ta oseba jemlje resno demokratični nadzor ali ne. Tretjič, eh, imamo pravico, da zahtevamo preiskavo, če Evropski bančni nadzor ne bo ustrezno deloval in to lahko storimo tudi na ravni parlamentarnega preiskovalnega odbora. In dobili bomo upogled v zapisnike novega nadzornega organa in eh, ne, če gre za eh, poslovne tajnosti, vse ostalo pa bo izvedel parlament, kajti če parlament nič ne ve, tudi ne more nadzirati. Kar je pomembno za državljanke in državljane in tudi za finančne inštitucije, je to, da bomo dobili več evropskega sodelovanja in e, integracije. In to ne pomeni manj demokracije, temveč v tem konkretnem primeru več demokracije. Kaj ti pravice, ki jih imamo kot Evropski parlament, so močnejše, kot so jih imeli doclej nacionalni parlamenti um, pri bančnem nadzoru. Kljub temu je sedanja rešitev samo druga najboljša rešitev, da bo nadzor pri Evropski centralni banki ni bila najbolj priljubljena rešitev Evropskega parlamenta. To je zaradi evropskih pogodb. E, denarne in fiskalne politike nismo mogli ločiti tako, kot bi to želeli. Storili smo največ, kar je bilo možno. Tudi svet je dal pomemben prispevek, vendar je obžalovanja vredno, da velike zavarovalnice, ko so prepletene z bankami, ne moremo nadzirati na enak način. Razen tega je bilo britko, da smo kot ceno za ta evropski bančni nadzor eh, Eh, morali sprejeti eh, nač, eh, razlike, spremembo v načinu glasovanja v Evropski bančni agenciji. Od slej naprej ne bo več toliko kvalificiranega glasovanja s kvalificirano večino in bo glasovanje težje. Vendar je Evropski parlament dosegel, da bo tako Evropska bančna agencija eh, kot tudi novi nadzorni organ, da bo mora proporcionalno obravnavati tudi manj, majhne banke in da mora poskrbeti za to, da več nadzora ne vodi do tega, da bi posebnosti v posameznih modelih bile izenačene med bankami. Sedaj pa potrebujemo hitro naslednje korake bančne unije. Skupni bančni nadzor ne pomeni samo to, da se izvaja skupno nadzor, temveč je treba skupno prevzeti tudi odgovornost na evropski ravni. Zato potrebujemo čim prej Evropski organ za reševanje in sanacijo bank in ustrezen sklad. Kot parlament moramo sedaj izvesti svojo nalogo, moramo imenovati predsednika, da bo lahko ta nadzorni gremi začel delovati. Uh, treba je neodvisno nadzirati bilance bank in poskrbeti moramo za to, da bomo svoje nadzorne funkcije izvajali resno, tako da in pri tem moramo paziti, paziti predvsem na to, da bo denarna politika in nadzor v Evropski centralni banki, da bosta ločena tako, kot smo mi to uh, zahtevali. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Tis. Hvala, voorzitter. Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, kolegi in kolegice, včeraj smo imeli razpravo o stanju Evropske unije, danes pa razpravljamo o stanju bančne unije. In to v pravem času. Če želimo zagotoviti napredek, potem moramo narediti korak naprej, odločen korak, pustiti krizo za nami. Živimo v kriznih časih, to je res, ampak to še ne pomeni, da moramo izgubiti ta občutek eh, nujnosti. Čas je, da odločno krenemo naprej in da se dogovorimo o vzpostavitvi bančne unije. To je namreč pomembno. Bančna unija ni zgolj eh, nekaj, kar bi izhajalo iz eh, okrepljene ekonomske in monetarne unije. Pomembna je tudi za zaupanje, za gotovost, tako da bodo ljudje lahko razumeli, da je kriza za nami in da lahko začnejo um, investirati v trajnostne projekte in ustvarjati delovna mesta. Gospod predsednik, čaka nas eh, glasovanje. Eh, to pomeni, da bo eh, nadzor v pristojnosti Evropske centralne banke, kar je precejšna sprememba. Potrebovali smo približno leto dni. Sven Gigolt je bil tisti, ki je predstavljal uh, druge argumente kot drugi poročevalec. Okrepiti moramo ekonomsko in monetarno unijo in eh, gospod predsednik, gospod komisar, kolegi in kolegice, kolegice, veliko smo naredili. Zagotovili smo eh, preventivne ukrepe, pazljivejši smo. Vsi si želimo učinkovitejšega bančnega nadzora. Ampak zato bodo potrebne nekatere boleče odločitve. Potrebujemo vse instrumente, orodja in dostop do financiranja, zato da bomo lahko nadaljevali s tem projektom odločno, eh, da bomo imeli pravno gotovost, da ne bo razdrobljevanja eh, notranjega trga. Mislim, da lahko nadaljujemo v tej smeri, v duhu predlogov, ki smo jih v tem parlamentu slišali. Enotna pravila, Eh, morajo biti polna usklajenih določb, zaščititi moramo eh, imetnike hranilnih ulog, spremeniti moramo strukture bank. Preveč je namreč eh, slabih pravil. Potrebujemo evropsko upravljanje za evropsko obnovo in za jamstva za hranilne vloge. Le tako bomo povrnili zaupanje v bančni sektor. Le tako bo sektor ponovno zacvetel. Le s pomočjo prave bančne unije. Takrat nam bodo tudi ljudje verjeli, ko jim bomo dejali, da bo jutrišnji dan drugačni kot današnji. Pametnejši bomo, močnejši bomo in iz krize bomo išli uh, eh, z več poštenosti. Najlepša hvala, sedaj pa govornik v imenu političnih skupin, najprej gospa Wortman Kohl. Hvala, gospod predsedujoči. Znaki gospodarskega okrivanja so na vidiku, to je dobra novica, vendar manjka še zaupanje v naše banke. Države članice, ki so najbolj trpile in najbolj trpijo zaradi krize evra, to tudi najbolj občutijo majhna in srednje velika podjetja samo težko pridejo do posojil in stroški posojil so zelo visoki. To pa stane delovna mesta, kar je slabo, kajti MSP so mu, motor zaposlovanja v Evropski uniji, zato mora Evropska centralna banka prevzeti eh, nadzor nad bankami. To je pomemben stebr te konstrukcije, s katerim se strinjamo. Vendar vse ni potekalo brezmoten in Evropska centralna banka se mora šele navaditi na to funkcijo. Evropska centralna banka je neodvisna v monetarno-politični eh, nalogi, vendar ta eh, funkcija nadzora pomeni, da imajo tudi javno odgovornost do parlamenta. Eh, Evropska ljudska stranka se strinja s tem dogovorom eh, poročevalcem uh, Gigoldu in uh, eh, gospi Tyson se želim zahvaliti za to pomembno delo. Gospod predsedujoči, bančna unija še ni uh, dokončana. V naslednjem letu nas čaka še nekaj ovir, ki jih moramo preskočiti, da bo ta nadzor tudi operativen. Kolegi in kolegice so že rekli, da potrebujemo evropski mehanizem za reševanje in sanacijo bank in to vrsten sklad. Če se bo ugotovilo, da neka banka ni zdrava, potem je treba na evropski ravni Mm, poseči odločno. Zato naša politična skupina podpira vaš predlog, gospod komisar Barnier, za organ za reševanje in sanacijo bank na evropski ravni. Ta usmeritev je pravilna. O posameznih določbah se bo treba še pogovarjati tu v parlamentu v naslednjih mesecih, pa tudi v pogovoru z drugimi inštitucijami. Kot poročevalka v Senci za Evropsko ljudsko stranko želim povedati, da si želimo dogovor v ministerskem svetu še pred evropskimi volitvami. V naslednjem mesecu bomo opredelili svoje stališče do tega. Parlament se zaveda nujnosti te zadeve, hvala Bogu. Vendar, gospod predsedujoči, ta. Uh, Dogovor naj eh, vsebuje eh, tudi prave evropske pristojnosti na tem področju, tako kot to predlagate, gospod komisar. Eh, Evropska centralna banka bo naslednje leto imela veliko dela s pripravami za to, da bo nov nadzor lahko začel delovati s septembrom naslednjega leta. Banke naj bi ob koncu uh, na primer asset quality review, tu so še določene vprašanja. Kdo je tu režiser? Evroskopina, Evropska centralna banka, kakšna je vloga funkcije pri tem, pri podrobnostih? Ampak priprave za vse to so v rokah Evropske centralne banke. Obstaja pa tveganje, da nastajajo oziroma da se eh, odpravljajo eh, ločnice že pred uvedbo te Evropske bančne unije. Pa še nekaj je pomembno. Ne more biti tako, da eh, mesar eh, eh, pregleduje eh, torej meso v svoji mesnici. To ne gre. Eh, treba je zagotoviti predvsem za večjo zaupanje v bančni sektor. In treba je prekiniti tudi eh, um, um, vez med nadzorom in poslovanjem bank. Kajti, uh, Če banke ne morejo več izvajati svoje vloge eh, dajanja posojil, potem bi to bil velik problem. Naslednja je na vrsti gospa Ferrera gospod komisar, kolegice in kolegi. Odziv Evropske komisije na krizo je bil zelo eh, šibak in ni bil učinkovit. Vendar, če bo bančna unija ob koncu mandata resničnost, bomo lahko ugotovili, da smo storili korak naprej tudi pri reševanju te krize. Gre za realno gospodarstvo. Pomembno je, da banke posojajo denar, da se lahko izvajajo naložbe in treba je prenehati s špekulativnimi eh, posli, kajti s tem eh, se postavlja pod vprašanje tudi eh, skup, življenje skupnosti. Neoliberalna politika nas je spravila v to kašo in trenutno nimamo stabilnega finančnega sistema in zato tudi že čutimo posledice v sistem, je v veliki nevarnosti. Banke se podpirajo, torej države podpirajo banke, v eurozoni se to dogaja, v euroobmočju, vendar to povzroča pravzaprav težave za celotno Evropsko unijo. Vse te bizarne mahinacije se morajo končati. Bančna unija je pomemben odgovor na krizo. In treba je povsem natančno nakazati pot. Vemo tudi, da je to nujna stvar, Evropski parlament se tega zaveda in tudi komisija, treba je pospešeno delati. Potrebujemo solidno konstrukcijo, ki je sestavljena iz različnih stebrov. Na notranjem trgu eh, potrebujemo posebna pravila tudi kar zadeva reševanje sanacijo bank in nadzor bank. Ta, od, ta stebr, torej nadzorni mehanizem, je zelo pomemben stebr v tem ustroju in tu moramo sodelovati z nacionalnimi organi in z EBA. Razen tega je nujna preglednost v tem eh, organu za reševanje in sanacijo bank. To je povsem normalno v demokraciji. Vodili smo pogajanja ta teden, ki so eh, to potrdila. Skupna pravila, tako sem že rekla, eh, so nujna, kajti tudi nacionalni organi morajo se vključiti v to delo in sodelovati in vse to v interesu davkoplačevalcev. Pred koncem tega leta upam, da bomo uresničili nekaj dobrega. In čestitam komisiji temu predlogu in veselimo se tudi, da, pred, da smo še pred poletničnimi počitnicami dobili predlog, ki predvideva ustanovitev sklada za sanacijo bank tudi za boj proti tveganjem. Potem so se začele pogajanja med parlamentom in svetom, kar zadeva tretji stebr in to je skupno jamstvo za vloge. Tudi tu potrebujemo neko skupno vizijo za evropski bančni sistem. Vsi se zavedamo načel, ki jih branijo politične skupine. 2010 smo pripravili poročilo na lastno pobudo o tem. Pogajanja še zdaleč niso končana. Več je zahtev, ki eh, morajo biti izpolnjene. Vendar je Evropski parlament aktivn in kooperativn. Lahko računate na nas, ko bo treba res uresničiti bančno unijo, kajti Mm, zelo nam je pri srcu, da se ščiti davkoplačevalec in da so eh, zaščitene tudi depoziti, hranilne vloge. Tu se zavidamo svoje odgovornosti in upam, da bodo tudi drugi partnerji, predvsem svet, delovali v istem duhu. Ob koncu pa želim še povedati naslednje. Od leta 2008 smo v krizi in trenutno ne gre več, eh, ni več možno, da enostavno delamo kot da tega ni. Eh, gospa je bila prekinjena. Gospa Gülar, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Želim si reči, končno, končno smo preskočili še eno oviro na tem teku čez ovire, ki še ni eh, končan, tako da bi se rad zahvalila Sveno in Marjan za vse delo, ki ste ga upravila eh, na tem dosjeju. Spomnimo se, naprimer, ko je parlament pri poročilu La Rozier, to ni tako daleč nazaj, leta 2010, predlagal to, kar se zdaj dogaja, je bilo to nepredstavljivo. Tako da mislim, da eh, vendarle vsake toliko časa narediti korak naprej, eh, pa čeprav ne daleč, je dobro. Naj tudi povem, da gre za pomembno spremembo, ko ECB-ju dajemo to novo nalogo, ta nov mandat. Iz oskega monetarno usmerjenega mandata zdaj prehajamo na druge funkcije in pomembno je, da se sveda vzpostavi ustrezna, ustrezen sistem zagotavljanja odgovornosti, kar nam ni bilo doslej unavali. Tako da ukrepi, ki jih bo ECB izvajala, so kapitalnega pomena. Dve stvari pa obžalujem. Najprej še vedno se soočamo s tem eh, problemom evroobmoče, ne evroobmoče. Želimo biti kar se da vključujoči, ampak pomembno je, da tudi države, ki niso v evroobmočju in ki sodelujejo v nekem sistemu, v tem sistemu sodelujejo, da se zavežejo k temu in da ne bodo ob prvi težavi pobegnile. Eh, prav tako se mi zdi slabo, da smo na področju, ki sodi v notranji trg, vendarle omogočili veto državam, ki so eh, sestavni del notranjega trga, tako da k temu se bo treba še eh, vrniti. Ampak dobro, pač nič ni idealno. In še zadnja stvar, ja, ta resolucija je zelo pomembna, Giver Hofstadt je to že dejal včeraj, pripravljeni smo storiti vse, kar je možno, da bi čim prej to besedilo tudi sprejeli, sicer še pred koncem tega mandata parlamenta. Mi nima smisla, da stvari pospravljamo v predale, kajti vsi diskurzi glede rasti so odvisni seveda od naše sposobnosti, da mi vsi skupaj eh, nalogo tudi dejansko opravimo in tokrat mislim, da smo jo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je na vrsti gospod Lambert. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da gre v prvi vrsti tu za vprašanje demokracije. Z drugimi besedami, kako lahko politične sile ponovno prevzamejo nadzor nad eh, finančnim sektorjem, ki se je zelo, zelo mm, otresel vseh pravil kakršnega koli nadzora v zadnjih desetletjih. Seveda je šlo za deregulacijo, eh, ki je bila razlog temu, ampak dejstvo je, da eh, tisti, ki bi morali zagotoviti spoštovanje vsaj tisto malega pravil, kar je ostalo, niso svoji nalogi dorasli. Nemške, belgijske, francoske, italijanske, britanske banke so investirale, če lahko temu tako rečemo, v eh, španski in irski nepremičninski mehurček. In nadzorniki niso preprečili tem bankam, da ne bi eh, špekulirale na subprime trgih v ZDA. Prav tako niso eh, preprečili in niso želeli preprečiti megalomanskih združevanj bančnih inštitucij, kar je potem stalo življenja tudi banke. Fortis je želela kupiti banko ABN Amro, ki je bila večja od banke Fortis same. Tako da ja, to je pomemben korak naprej, ki ga zdaj uveljavljamo in to je nekaj, kar ta parlament in vsekakor skupina zelenih v tem parlamentu je to eh, zahtevala od samega začetka, torej integriran celovit nadzor nad evropskim bančništvom. Ta evropski žandar, ki bo bdel nad bankami, upamo, da bo nekoliko bolj strok eh, kot pa združeni nacionalni nadzorniki, ki so preko svojih nacionalnih eh, centralnih bank zadevo opravljali do sedaj. Skratka, gre za korak naprej. Eh, dejstvo pa je, da mm, nas čakata dve preizkušnji. Prvi je, prva je preizkušnja verodostojnosti na samem začetku. Skratka, ko bomo natančno preučevali kakovost bilanc bank v prihodnih mesecih, je vprašanje, ali bo to bolj robustna, robustno opravljeno kot pa stres testi, ki smo jih opravljali. Eh, do sedaj. To bo torej prvi preskus verodostojnosti ECB. Potem pa se bo izkazovala verodostojnost samega delovanja tega sistema. ECB nima nikakršnih izkušenj na tem področju, na področju nadzora nad bankami. In vprašanje je, ali bo imela dovolj strokovnega znanja eh, in tudi dovolj moči, da bo dejansko eh, spravila pod svoj nadzor bančne institucije. Tretji preskus, in Sven je to izpostavil in tudi drugi govorniki so to že storili, pa je vprašanje demokratičnega nadzora. Institucija kot je ECB, Eh, ki ima dolgo tradicijo neodvisnosti, da ne rečem eh, celo eh, zavračanje demokratičnih institucij, se mora zdaj odpreti našemu demokratičnemu nadzoru. Stvari gredo morda v pravo smer, bomo videli, ali se bomo tega tudi uspeli držati v črki in duhu tega, kar je tu zapisano. Hvala lepa. Inburn. Hvala, gospod Svimburn. Torej, Julija 2012 je bil ta enotni nadzorni mehanizem bil predlagan, vendar gre tudi še dva. Za dve zadevi gre predvsem za jamstvo za depozite in za sklad za reševanje in sanacijo bank, ki so v težavi. To je treba seveda pospešiti, tako da bomo našli prvo pravo arhitekturo. In Eh, to je seveda skrb vseh, ki so znotraj teh mehanizmov in tudi zunaj teh mehanizmov. Torej, te mehanizme moramo pripraviti tako, da bodo uporabni za vse akterje. Gre predvsem za uh, um, um, mehanizem odgovornosti, ki ga je treba okrepiti za vse banke, tako znotraj kot tudi zunaj uh, evroobmočja. Uh, Evropska centralna banka pa mora povedati tudi, da neodvisnost ne pomeni neodgovornost, kar zadeva ta nadzor. Evropski parlament bo imel seveda tudi eh, nadzor nad odločitvami, ki jih bo sprejel. Eh, Eh, sprejela Evropska centralna banka. Parlament naj bi eh, znal razložiti državljanom in eh, državljankam, da mora Evropska centralna banka sprejemati težke odločitve, kar zadeva gospodarstvo in položaj bank. Eh, torej, um, politika upravljanja Evropske centralne banke mora biti seveda ločena od politike nadzora bank, ki bo sedaj prenes, prenesena na Evropsko centralno banko. V, parlament, v Evropskem parlamentu eh, ima naša politična skupina več eh, članov iz eh, območja zune evroobmočja kot iz evroobmočja. Želim se eh, Eh, predvsem zahvaliti tudi članom v pogajalski ekipi, gospod, gospod Tyson in gospodu Gigeldu, ki sta poskrbela za to, da je treba poskrbeti tudi za tiste, ki so zunaj euroobmočja. To, o čemer bomo glasovali danes, predvideva enotni eh, nadzorni mehanizem in ta izhaja predvsem iz notranjega trga, torej vse Evropi, upošteva tudi banke zunaj evroobmočja to uh, uspeh tega bo pomemben za vse evropske države. Za nekatere poslance je bilo seveda težko um, predvideti eh, oziroma se strinjati s tem uh, dvojnim glasovanjem znotraj Evropske bančne agencije, ampak uh, mislim, da je to pomembno za prihodno stabilnost. Uh, veliki politični projekti, ki ne izhajajo iz realnosti, eh, so vodili do te dolžniške krize v evroobmočju. Eh, pozivam kolege, ki se ukvarjajo z drugimi stebri Evropske bančne unije, da upoštevajo prav tako režim eh, tistih, ki so zunaj Evropske centralne banke in tudi tisti, ki se odločijo, da bodo ostali zunaj. Kaj ti bolj integriran bančni sistem za evroobmočje postaja seveda realnost, vendar je treba upoštevati celoten eh, širši notranji trg. Hvala. Naslednji na vrsti gospod Knute. Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Da potrebujemo bančno unijo in bančni nadzor, je eh, brez eh, dvoma, o tem sploh ne dvomim, tako kot tudi ne drugi, vendar eh, dvomim o načinu, kako je konstruiran ta bančni nadzor. Tudi drugi so že rekli, da ostaja problem, da ostaja bančni nadzor omejen na evroobmočje, namesto da bi ga razširili na celotni notranji trg. S tem to uh, ostaja, torej ostajajo te luknje sedaj so te luknje pač malo večje, kot so bile prej. Ostaja seveda tudi problem Evropske centralne banke. V Ekonu in tudi v pogajalski ekipi se je pogajalo veliko o tem, ali naj ECB dobi nadzorno funkcijo ali ne. S tem nastaja napetost z Eba in to napetost bo težko odpraviti. Potem gre tudi za povečanje oblasti ICB, tudi o tem se je temeljito razpravljalo, vendar v pogajanju o medinstitucionalnem sporazumu še kaže, kako težko bo rešiti eh, problem načina izvajanja tega nadzora. Nekaj je bilo doseženo eh, pogajalci so bili deloma uspešni, vendar ostaja velik vprašaj, kako bomo trajno rešili ta problem. Zato so, po moje, tu vsebovane velike konstrukcijske napake. In v drugem obdobju bo treba eh, izvesti boljši bančni nadzor. Prvi, v prvem zaletu se mi zdi, nam to ni prav uspelo. Zato je vendarle treba dvomiti o uspehu tega projekta in možno je tudi, da bodo nastali dodatni problemi. Strinjam se s gospodom Gigoldom, da eh, bi eh, si pogajalska ekipa želila več, vendar eh, pogodba to ne dovoljuje. Tu pa eh, je eh, pozvan svet. Svet je edini, ki to lahko spremeni. Svet lahko. Eh, pripravi um, pogodbene pogoje, da bo možno izvesti obsežno bančno unijo in da bo to možno uresničiti v naslednjih letih. Upam, da se svet zaveda te odgovornosti in da eh, bo tudi sprijel to odgovornost in sicer čim prej. Hvala. Sedaj pa gospod Morganti. Hvala, gospod predsedojoči. Nimam nič proti um, večjemu nadzoru nad bančnim sistemom. Če bi imeli v preteklosti tak nadzor, bi eh, situacija v posameznih bankah mogoče ne, bila, ne bi bila tako tragična. Gospoda Dragija danes ni, ampak treba ga je vprašati, kje pa je bil, kje, je eh, bil, ko so se dogajale te težave tudi pri Monti Paschi de Siena, pri tej banki v Italiji, no, ali naprimer pri banki Anton Veneta. Tam smo plačali visoko ceno za to. Veliko se je gibalo denarja po nekih eh, temnih kanalih. Dve leti pred tem je uh, gospod Dragi eh, tudi pri, eh, po, um, um, povabil eh, torej svetovalca iz Goldman Sachs, da pomaga tem bankam, ampak to ni uspelo. Uh, Torej, seveda potrebujemo večji bančni nadzor. Potem vprašanje sklada, to je drugo vprašanje. Tam je zapisano, da je treba rešiti vse banke, ki imajo težave. Treba pa je poseči eh, in pomagati samo tistim bankam, ki imajo depozite um, varčevalcev, ne pa tiste, ki uh, Eh, špekulirajo na mednarodnih finančnih trgih. Ne moremo podpirati teh špekulativnih dejavnosti. To pa bi bilo možno, če bi eh, se vrnili na mm, tako imenovani zakon Klastigal, ameriški zakon, kajti eh, to je treba najprej rešiti in s tem bomo rešili potem tudi druge probleme, ki se pojavljajo povsod po svetu. Hvala zadnji govornik, je pa gospod Zajc. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Evropska centralna banka ni več neodvista. Morala bi biti po pogodbi, ampak zdaj se je to nekako spremenilo v nek politični organ. Po pogodbi naj ne bi financirali proračuno držav in eh, mislim, da se ECB zdaj odmika od svoje ključne naloge eh, in se premika v smer nadzora in s tem spet eh, kršimo pogodbo, kajti mislim, da bi bilo vendarle pametno, če pogledamo vsebino člena 282, ki govori o neodvisnosti ECB. Eh, Dexia, Bank of Cyprus, eh, nizozemska SS, vse te banke smo reševali in zdaj so šle v stečaj. Skratka, če zdaj mislimo, da bo evropski nadzor kaj spremenil, ne vem. Po mojem, to niti ni namen vsega skupaj. Bančni nadzor ni ekonomska dejavnost, gre za politično trgovanje. Takoj, ko bomo na papirju ustvarili ta nadzor, potem bodo kar naenkrat dobile banke dostop do eh, denarja. Prav tako bomo imeli takoj dostop do denarja ljudi. To je Evropa, Evropske eh, komisije in strank tule, ki si, z, ki si prizadevajo za federacijo, kjer se lahko zamegljuje pogled našim državljanom in to je zadnja priložnost, da se lahko rešimo. Kajti bojim se, da bodo stranke, ki nam bodo lahko sploh pri tem pomagale na naslednjih volitvah eh, neuspešne. Hvala lepa, zdaj pa komisar Barnje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi vsem eh, vam, spoštovane poslanke in poslanci, za vaše prispevke. Tekom eh, teh zadnjih 12 mesecev ste bili zelo kooperativni in tudi eh, močno obdeli nad eh, potekom eh, dela. Zato se vam zahvaljujem. Kot je Marjan Tyson, je to prvi pomemben steber bančnega nadzora, ki ga boste upodno potrdili na glasovanju in mislim, da je to ključnega pomena za naše državljane, za vrčevalce, ki jih je tako zelo opekla ta kriza. In ne gre zgolj za zaupanje državljanov Evrope, kot smo videli na G20 pred nekaj dnevi v Sankt Peterburgu, gre tudi za ključen ukrep za zagotavljanje zaupanja drugih regij eh, v svetu, ne samo Evrope. In to so stvari, ki smo jih uspeli zdaj ponovno zgraditi, ki jih eh, ustrajno in tudi eh, natančno zdaj uveljavljamo. Hvala lepa tudi za to, da ste se odločni angažirati za ta ključni stebr Evropske bančne unije, tudi za Evropskim mehanizmom za reševanje. Hvala tudi Elizi Ferreri in rad bi izrekel tudi spodbudo, ne le zaradi njene podpore in zaradi hitrega dela, ki ga upravlja, eh, kajti kot sta dejala gospa Gular in gospod Frhošet eh, včeraj, gre za pomembna načela, ki jih tu sprejemamo in pomembno je, da jih tudi ministri za finance, s katerimi smo se stali jutri v Vilni, potrdijo. Dejstvo je, da ne, še nismo končali z vsemi temi besedili. Prejšnji teden sem predlagal novo uredbo o tako imenovanem uh, eh, usporednem bančništvu, shadow banking, prav tako bomo podali nov predlog za to, da se vzpostavi sistem nekakšnih eh, primerjalnih vrednosti. Prav tako je pomembno, da se jasno ločijo tveganja povezana z investicijami eh, bank in pa sredstva, ki sodijo nekako v bolj tradicionalni portfelj eh, bank. Skratka, tudi to bo novembra obravnavalo. Gospod eh, Zajstra, vsi mi bdimo nad eh, ločevanjem prvotne naloge ECB in neodvisne naloge ECB za zagotavljanje monetarne stabilnosti, torej prve naloge ECB-a, od te nove vloge, ki jo zdaj predvideva Eh, pogodba in ki jo danes tudi uveljavljamo, to je naloga nadzora. Gospej Swinburne ne tudi povem, da se strinjam z njenim mnenjem, kot je dejala že Silvi Gular, mora v okviru tega mehanizma o nadzoru biti zagotovljen pomemben prostor tudi za tiste države, ki še niso članice evroobmočja, eh, ki pa želijo vendar sodelovati v tem sistemu. Obenem pa je seveda potrebno spoštovati pravila notrnega trga, ki veljajo za vseh 28 članic. Eh, gospod eh, Lambert je omenil tudi vrednotenje bilanc bank. To je pomembna naloga. ECB je želela to opraviti še preden bo prevzela to nadzorno vlogo in mislim, da je pomembno, da se to nalogo opravi natančno, metodično, kot je dejala gospa Vortman Kol, pomembno je, da to opravi tudi neka neodvisna oseba, prav tako je logično, da nadzornik kot je ECB poglobljeno pozna vsebino bilanc bank. Eh, Evropski bančni organ, gospod Klute, mora bdeti nad seveda izvajanjem te funkcije in opravil bo seveda ustrezno presojo na ravni vseh osmenjavteh članic in pomembno je tudi, da se ta naloga opravi, kar se da resno, prav tako je potrebno preučiti trdnost eh, hipotez v sami podstati tega dela. Eh, hvala torej gospod Tesn in gospod eh, Gigolju za opravljeno delo. Gospod Lambert je omenil pomen parlamentarnega nadzora in ta mehanizem, ki naj bi zagotavljal odgovornost, zelo me veseli, da nam je uspelo doseči med institucionalni dogovor med parlamentom in ECB-em, kar zadeva to vprašanje. To ni bilo enostavno, ampak vsako lahko razumem in podpiram eh, vaše zahtevo po tem, da imate jasno mesto v okviru tega mehanizma in zagotavljanja ustrezne odgovornosti pri njegovem izvajanju. Eh, Mislim, da zahvaljujoč vašemu delu nam je tudi pri tej točki uspelo priti do kompromisa, ki je dobro uravnotežen in to me zelo veseli. Skratka, delo ni zaključeno, ne bom zdaj tu šel v to, da bi se kitil nekako z govorikami iz preteklosti. Dejstvo je, da leta 2014 mora ta sistem začeti delovati, potem tudi drugi stebr, to je mehanizem za reševanje bank, mora eh, zaživeti in prepričan sem, da bomo z enako odločnostjo in z enakim eh, občutkom skupne odgovornosti uspeli doseči cilj, ki nas eh, čaka. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa vsem govornikom, s tem je razprava zaključena. Zasedanje pa prekinjam do glasovanja, ki bo točno opoldne, torej ob 12. uri. Hvala lepa.